da je gospod Brok tudi že storil, vsaj meni je sporočil, da je že bil v stiku z namestnikom ministra znanja zadeve Maroka v zvezi s to zadevo. Pristojni ciprski organi so me obvestili o imenovanju Joanesa Kasolidesa na mesto ciprskega zunanjega ministra, zicer z dnem 1. marca. V imenu celotnega parlamenta čestitam kolegu Kasolidesu ob tem imenovanju. Njegovo mesto v parlamentu bo prevzel Andreja Specilides z dnem 4. marcem. Čestitke torej še enkrat kolegu Kasolidesu in dobrodošlica kolegu Picilidesu. V skladu s 7 odstavka 1 akta o izvolitvi članov Evropskega parlamenta s neposrednimi volitvami in pač člena štiri prvega odstavka in četrtega odstavka poslovnika parlamenta ugotavlja, da je s 1. marcem 2013 gospod Andrej Petilides postal poslanec v Evropskem parlamentu s učinkom 4. marca. V skladu širom 3 odstavek 2 poslovnika eh, kolega Petilides sodeluje eh, z polnimi pooblastili na zasednih parlamenta in eh, organov do potrditve njegovega eh, mandata pod pogojem, da poda izjavo, da ne upravlja funkcije, ki bi bila nezdružljiva z mandatom poslanca v Evropskem parlamentu. Odbor za pravne zadeve je 20. februarja 2013